I hereby declare uh, the meeting of the Otvarjam sestanek odbora za proračun. Končno najprej sprejem dnevnega reda. Nihče nima nič proti, s tem smo dnevni red sprejeli. E, dve najavi imam. Najprej naj vam povem, da smo čakali e, poročevalca gospoda Diotija in zato zamujam, ampak je vmes že prišel. Hvala. Lepa drugo sporočilo se nanaša na odločitev koordinatorjev za dne 29. augusta. E, te informacije imate v svojem dosjeju. Če nihče nima nič proti, pa e, s tem ta zapisnik sprejemamo. Zdaj pa glavna tema današnjega sestanka. Splošni proračun Evropske unije, gospod Rubik, je prosil, da bo prvi dobil besedo, kajti čez 10 do 15 minut nas mora zapustiti. Dajem torej besedo gospodu Rubiku. Ja, eh, spoštovani gospod eh, predsedajoči, spoštovane kolegice in kolegi. Včeraj smo imeli razpravo s svetom na plenarnem zasedanju. Mislim, da je za nas dobro, da vzpostavimo strategijo, tako da bo komisija lahko še naprej delala. Pristojen sem za druge sekcije in v prvi vrsti je šlo za splošni cilj, namreč, da bi eh, poskušali omiliti eh, znižanja eh, se strani sveta, tako da bomo spostavili podlago za pogajanja se svetom, tako da bomo na koncu dobili resnične številke kajti eh, tiste stvari, ki. Torej, jaz sem ponovno vzpostavil tiste stvari, ki jih niso storili odbori in politične skupine. Pri nadzorniku za varstvo podatkov smo eh, podprli povišanje, kajti prišlo je do 16 odstotnega povečanja tukaj in 100 tisoč eh, evrov predstavlja zgolj simbolno znižanje sredstev. To pa pomeni, da se je za uh, to proračunsko vrstico, uh, da so se za to proračunsko sred, vrstico sredstva nadproporcionalno povečala. Imamo džentelmenski sporazum sa svetom, zaradi tega v zvezi s tem nismo vnesli nobenih sprememb. Pri sodišču je videti situacija drugačna. Pri sodišču imamo sedaj problem, Sodišče bo zaradi brexita na podlagi 50. člena dobilo precej dela, kajti za te zadeve bo pristojno sodišče in zaradi tega tudi podpiramo predloge sprememb odbora Juri, vključno z povečanjem sredstev, sa povišanjem sredstev in sicer na proračunski vrsti 1200. Tukaj um, gre za plače, uh, potem gre za uh, programsko upremo. Tukaj gre za povečanje v višini 3 milijonov v primerjavi s splošnim proračunom in predvidenih je novih 16 delovnih mest. Torej 16 novih delovnih mest in povečanje v višini 3 milijonov za uh, sodišče. Potem je tukaj tudi računsko sodišče, tudi tukaj smo upoštevali znižanje sveta, potem ekosok. Tukaj eh, ponovno vzpostavljamo um, nižanja sveta. Eh, torej eh, tukaj je prišlo do povečanja sredstev, torej sredstva so sedaj eh, višja v primerjavi s splošnim proračunom. Potem imamo odbor regiji. Tudi tukaj so ponovno vzpostavljanja nižanja sveta. Podpiramo predlog socialistov in demokratov in pa drugih političnih skupin. Eh, torej, to pomeni 372 milijonov nad vrhovno mero, potem je tukaj uh, ombudsman, uh, svet tukaj ni predvidel uh, nobenih nižen, torej, kar, sem, uh, kar se tiče varuha podatkov, sem že omenil, nižen je 100 tisoč evrov. Uh, in ne bomo podprli predlogov sprememb drugih političnih skupin, ki zahtevajo ponovno spostavitev um, uh, zneskov iz, splošnega, uh, iz osnutka splošnega proračuna. Potem um, uh, predvedenih je pet dodatnih mest. Eh, torej Afet je predlagal 200 milijonov eh, nad eh, zneski iz osnutka in mislim, da smo na tem področju dosegli dobro podlago za pogajanja sa svetom. Potem v Evropskem parlamentu, kot vedno vemo, da gre pri proračunu za tehnične prilagoditve oziroma da bo prišlo do tehničnih prilagoditev. In da si bomo poskušali eh, izogibati tudi uporabi plastičnih steklenic, tako da bomo dobili rezervoarje za eh, vodo. Eh, potem je tukaj bo prišlo tudi do tehnične prilagoditve načrta delovnih mest. Dobra novica je ta, da smo dosegli pet odstotno znižanje delovnih mest in sicer gre tukaj eh, tudi za delovna mesta asistentov, naprimer. Eh, računsko sodišče je to sprejelo, svet tega ni resnično sprejel, ampak v eh, pogajanjih bomo videli, do kakšne mere bo svet še imel pomislike v zvezi z nižanjem števila delovnih mest, ki pa ga je računsko sodišče potrdilo. Potem smo si želeli tehničnih sprememb v obliki političnih skupin, to so politične skupine. Podprli bomo predlog spremembe ALDE, 3,5 milijona eh, nad eh, predlogom Evropske komisije, oziroma več kot predlog komisije. In tako znova vzpostavljamo eh, tisto, kar je bilo predlagano v osnutku proračuna. Mislimo, da ne bi tukaj smelo priti do eh, nižen zaradi brexita in eh, ta predlog spremembe podpiramo. Potem imamo, eh, potem bi radi modernizirali delovna mesta. Torej, kolegi so predlagali spremembo 46 delovnih mest. Jaz sem unesel predlog sprememb v zvezi s tem, ki je proračunsko neutralen. Potem gre tukaj še za Eh, vrnitev 32 delovnih mest, ki so bili eh, dani v upravo. Oziroma, mi smo jim to posodili upravi in politične skupine želijo zagotoviti to, da eh, se bodo ta delovna mesta na začetku leta 2019 znova vrnila v politične skupine. Tudi v zvezi s tem sem unesel predlog spremembe. O tem teče tudi razprava v Evropskem parlamentu. Pri, tukaj, gre z, tukaj gre za razpravo o tem, kje eh, se bodo pojavila nova delovna mesta. Tukaj gre za razpravo med upravo in pa političnimi skupini. In eh, seveda imata obe strani prav, obe strani si prizadevata za svoje interese in zaradi tega je poročevalcu zelo težko najti ravnotežje. Eh, seveda pa je potrebno razmisliti o povečanju sekretarjata, tako da bomo za naše asistente dobili več manevrskega prostora. Uh, lahko bi tudi zvišali uh, sredstva za sekretarjat. Seveda pa tudi sam mislim, da bi morali bi ravnati varčno. In zaradi tega sem tukaj precej restriktiven. Seveda moramo dobiti možnosti, da bomo dobro delali in da bomo naše asistente lahko dobro plačevali, ampak če pač ne bo šlo, pač ne bo šlo. Hvala. Hvala lepa, gospod Rubih. Sedaj pa bomo dali besedo poročevalcem v senci in prosim vas, da se osredotočate samo na druge razdelke, zato ker nimamo dovolj časa. Gospa Gardijas, prosim. Hvala. E, mislite, da tudi vključno z parlamentom? Hvala lepa. Zelo kratko. Hvala lepa, gospod e, predsedujoči. Mislim, da je gospod Rubik e, zelo jasno stvari pojasnil. Uh, imamo samo uh, tri manjše komentarje. Prva uh, se nanaša na odbor uh, za gospodarske in uh, socialne zadeve. Mi smo tu uložili uh, amandma, ki gre malce dlje kot uh, te, ki jih je predlagal um, poročevalec. Na To uh, smo predlagali tudi, da uh, se um, eh, doda k varuhu človek, za človekove pravice dodatna sredstva za zaposlitev dveh novih oseb, kajti breme je precej večje v zadnjih letih in poleg tega se nam zdi, da je to zlasti potrebno za vprašanja povezana z varstvom podatkov. Na to, glede amandmajev ki eh, se vsebinsko navezujejo na spolno nadlegovanje. Eh, tu eh, mislim, da po našem mnenju ni dovolj, da delamo v smeri, ki je zaenkrat nakazana, zato bomo uložili dva dodatna predloga sprememb. Muchas gracias uh, for ECR. Uh, Mr. Kellner. Za EKR, gospod Kellner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam ne bom govoril dolgo. Najprej bi se rad eh, zahvalil soporočevalcem za obsežno delo, ki je nesporno dobro. Eh, torej, EKR ima načeloma drugačno mnenje. Eh, ampak uh, ostal bom pri tem. Toliko z moje strani. Uh, Alde, Ali, but... Za Alde eh, go, eh, predvidam sicer gospod Ali, ampak gospod Torvac bi mogoče na mesto njega predstavil. To je stvar gospoda Alija in s tem bom končal. Zaguje gospod Omar Žij. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi jaz bom zelo kratek. V celoti podpiramo predloge poročevalca, ki mu čestitamo za delo in zato tudi nismo vložili nobenih predlogov sprememb na druge razdelke. Hvala lepa. Um, for the greens. Za zelene. Arvoj za puhenjohte. Um, eh, I basically agree with... Uh... V bistvu se strinjam s pristopom gospoda Rubika, zlasti s tistimi deli, ki govorijo o službi za zunanje politično delovanje eh, Evropsko eh, sodišču in pa podobnih stvarih. Zdaj imam ločeno mnenje, imam drugačno stališče. Želim povedati, da sem še vedno vsega, odločno proti večjemu financiranju političnih skupin. Hvala. FDD. Hvala lepa. Torej, ne podpiram dogovora, ki je bil sprejet z ta strani drugih političnih skupin. Mi smo unesli nekaj predlogov sprememb, zlasti kar se tiče administrativnih izdatkov. Eh, mi se ne strinjamo z nižanji, ki so bila sprejeta eh, zlasti naprimer za Evropski parlament, kjer eh, je bilo uvedeno znižanje v višini 300 tisoč evrov, zlasti kar se, na, kar se nanaša naprimer za na potovanja. Torej, mi smo si eh, eh, torej, zauzemali za nižanje sredstev takrat, kjer, se, eh, kjer se je denar preveč trošil. Mislimo, da bi in vse, tudi vse druge inštitucije, ki zahtevajo povišanje sredstev, bi se morale temu odpovedati in izdelati analizo troškov, kajti naše državljani se ta hip žrtvujajo in eh, so v finančni stiski in bodo izgubili zaupanje v nas, če ne bomo vrčevali. Torej, naše predloge sprememb boste prepoznali, so javno objavljeni in eh, potem bomo obravnavali tudi eh, druge predloge sprememb. Hvala lepa. Um, Gospoda Zanja ne vidim. Torej, ENF ni zastopan. Ura je 9.29 in uh, zato dajem eh, oziroma se vračam na vrh dnevnega reda in gospod Vioti, eh, generalni poročevalec za proračun za leto 2019, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej, da ne bom pozabil, se bom zahvalil kolegu Rubiku in pa kolegu Gajerju, ki sta mi izredno pomagala pri drugih sekcijah, naprimer, ko, gre za, ko je šlo za agencije. Zelo sta mi pomagala pri um, poročilu o proračunu za leto 2019. Sedaj razpravljamo s poročevalci v senci. To je zelo zanimiva faza kajti poskušamo opredeliti takšen proračun, ki bo dejansko ustrezal načelom in prioritetam, ki si jih je zadal Evropski parlament eh, pri glasovanju julija. Žal pa se moramo soočiti s svetom, ki je izdelal predlog, ki ste ga vsi videli. Včeraj je ta predlog eh, predstavila avstrijska ministrica. In predlog sveta se mi zdi provokativen. Včeraj sem dejal v dvorani to tudi ministrici kajti vse čas je govorila samo o višanjih. Eh, govorila je o tem, kje vse, zviša, kje vse je svet zvišal sredstva pri tej proračunski vrstici in pri drugi eh, proračunski vrstici in sicer v primerjavi sa proračunom leta 2018. In potem sem povedal, da očitno gledamo na ta proračun skozi eh, različno prizmo. Kajti oni oziroma sve, mi, obravnavamo proračun za naslednje leto, tako da izhajamo iz predloga Evropske komisije, kajti eh, komisija temelji na resničnih potrebah in pa na računih. Svet pa obravnava eh, proračun leto 2019 samo iz vidika eh, računov. Avstrijska ministrica je včeraj v parlamentu evropskim državljanom povedala, da eh, je svet eh, vse proračunske vrstice zvišal, eh, mi, poročevalci Evropskega parlamenta, pa smo dejali, da je svet vse proračunske vrstice znižal, torej bilo je nenavadno. Kaj so naša načela? Mi želimo ponovno vzpostaviti vse vsote, ki jih je predlagala Evropska komisija in želimo črtati vsa niženja, ki jih je predlagal svet. Potem sem delal še na enem drugem načelu in to načelo zasleduje Evropski parlament in eh, to ni samo moje načelo. In sicer pogodbe je treba spoštovati. Kajti svet in Evropski parlament imata dogovor, eh, kar se tiče instrumenta za Turčijo. In Eh, vsote bi morali razdeliti, dve tretjini bi moral plačati svet in eno tretjino bi, se, eh, um, bi morali plačevati iz proračuna Evropske unije. Jaz pa želim spoštovati ta eh, dogovor, medtem ko svet tega dogovora ne spoštuje. Včeraj tekom razprave je komisar, ki nam zelo pomaga, dejal, da upa, da bo prišlo do zbližanja stališč med Evropskim parlamentom in svetom. Jaz pa sem povdaril, da, je, eh, da bomo z lahkoto približali naše stališča, samo če bomo vsi spoštovali dogovor. Potem, kar se tiče proračuna. Dobili smo precejšno število predlogov sprememb, eh, bili smo tudi v nenehnem pogovoru z sekretarjatom Evropske komisije, eh, tam je tudi izredno pomagal, opravil je velik del dela. Poskušali smo, kolikor se le da upoštevati, no, v Italiji vedno povemo, da eh, pač odeja ne more nikoli vsega pokriti, ampak kolikor se je le dalo, smo poskušali upoštevati predloge sprememb. Poskušali smo upoštevati tudi mnenja političnih skupin eh, in tudi posamični eh, poslanci so imeli zelo dobre prispevke. V preteklem, eh, v preteklem pomla, v pretekle pomlad smo se večkrat srečali z Evropsko komisijo. Prisadevali smo si za večino in um, poskušali smo najti takšen kompromis, ki bi zadovoljil poslance in pa Evropsko komisijo. Sedaj teče še razprava s poročevalci v senci. Naprimer, še vedno razpravljamo o Erasmusu. Eh, doživeli smo velik pritisk, eh, zahteve so bile zelo močne, zahteve se strani Alde pa tudi moja politična skupina je imela tukaj visoke zahteve, tudi iz odbora za kulturo so imeli tukaj visoka pričakovanja. In Zato smo poskušali uvesti, zato smo predlagali 15 odstotno zvišanje proračunske vrstice za Erasmus. In po mojem mnenju bi, bilo, bi bil to zelo dober predlog. Poleg tega eh, smo eh, želeli eh, ponovno vzpostaviti zneske Evropske komisije, kar se tiče EFSI-a. Potem so tu še druge prioritete Evropskega parlamenta. Torej, Evropski parlament se zauzema za mlade, zato uh, smo uh, po, uh, predvideli tudi povišanje sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih. Kolega Mureš in drugi so podali tukaj svoje pobude in uh, Poskušali smo upoštevati vsa mnenja, vse zahteve, ki so jih podale politične skupine. In upoštevali smo tudi vse morebitne problematike. Upoštevali bomo tudi maržo za Evropsko komisijo, Evropske komisije, kajti. Evropska komisija nam bo morala ponovno predstaviti izračune jeseni. Potem smo se odzvali eh, tudi na zahteve ALDE glede ISF-a. Ne bom govoril o agencijah, kaj ti o tem bo spregovoril kolega Gajar. Podali smo številne odgovore, tudi na področju kulture, naprimer. Rad bi povedal še nekaj besed o četrti vrstici, ko gre za vključevanje. Torej, četrta vrstica. Včeraj sem srečal eh, avstrijskega ministra, torej predsedojočega svetu, in rad bi vam povedal, da je minister vedno prisoten pri razpravi in da je to zelo pozitivno. In eh, kot član tega odbora za proračun sem zelo vesel, da vidim eh, vedno prisotnega ministra. To nam izredno pomaga kajti imamo sicer tehnično raven, ampak eh, ob tem je pomembna tudi politična raven, kajti tukaj gre tudi za politične odločitve in to nam bo veliko pomoč. Kot rečeno, torej mislim, da nam bo to vsemu veliko pomoč. Včeraj sem minist, v pogovoru z ministrom povdaril sledeče. Če imamo skupno vizijo, torej če ima države članice in parlament skupno vizijo, Eh, torej, eh, šefe držav in vlad eh, pravijo nekoliko, mm, vedno pravijo, da je treba rešiti probleme pri migrantih doma. Jaz pa pravim temu drugače, da je treba izkoreniniti podnebne spremembe, rešiti problem podnebnih sprememb, lakote in tako naprej. In, je, in vsi pravijo, da je to njihova prioriteta, to pravijo avstrijska vlada, to pravijo vse evropske vlade. Torej, če je to res naša vizija, potem moramo ulagati kajti uh, humanitarna pomoč ni uh, takšna, da uh, jo lahko opravljamo brez denarja. In to sem zelo jasno povedal svetu. Sedaj bomo poskušali, kolikor se le da, povečati sredstva za razvoj, za partnerstva, za partnerstva na jugu in na vzhodu. Poskušali bomo eh, tudi um, delati na sredozemlju in pa na Balkanu. Treba je torej ulagati. Torej to, kar poimenujemo preveč množičen tok ljudi iz tretjih držav, uh, bi morali obvladati, zato pa potrebujemo finančna sredstva. Seveda imamo za to različne instrumente, ampak torej ulaganje je tukaj bistvenega pomena. Torej, to sem vam želel povedati o včerajšnji razpravi in pa o delu, ki ga opravljam sedaj že eh, razpravljamo o tem osnutku sa poročevalci v senci. Eh, sedaj bomo o tem razpravljali dva tedna v našem odboru. Seveda pa bom z velikim interesom prisluhnil vašim predlogom, eh, zato da bomo dokončali to delo. Hvala lepa. Um, next is uh, the shadow for EPP. Hvala, naslednji Naslednja je poročevalka v senci za ELS, gospa Holmajer. Hvala lepa, eh, spoštovane kolegice in kolege, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada prisrčno zahvalila kolegu Viotiju za dobro sodelovanje. Eh, zahvaljujem se tudi za eh, dobro sodelovanje z drugimi poročevalci v senci. Kajti položaj ni enostaven. Svet poskuša namreč ohraniti maržo oziroma si želi ohraniti manevrski prostor tam, kjer manevrskega prostora pravzaprav sploh ni več. Zlasti to velja za humanitarno pomoč, za razvojno pomoč, eh, to zlasti velja za tista področja, kjer so velike potrebe in to so eh, še področja, kot je naprimer varnost, kajti ravno to področje bi morali znatno okrepiti. Mislim, da bi morali Eh, še razpravljati o izravnavi med eh, DCI in pa evropsko sosedsko pobudo. Mislim, da bi morali tukaj doseči nekoliko boljše ravnotežje. In mislim, da bi morali še enkrat govoriti z Evropsko komisijo, da bi videli, da bi videli, Eh, kako je videti s Frontexom, kajti včeraj sem naprimer poslušala eh, razpravo o stanju eh, Unije in gospod Juncker je napovedal 10 tisoč menjih uradnikov do leta 2020 in če želimo to uresničiti, moramo začeti takoj, to je treba vključiti tudi v proračun in uh, mislim, da bi morali to konec oktobra vključiti, dobiti tudi v proračunu, kajti če mislimo, da bomo leta 2020 uh, eh, kar od nekod dobili 10 tisoč eh, mejnih uradnikov, hm, to se mi zdi neverjetno. Oktobra bo treba za to poskrbeti in zato bi prosila, da se v zvezi s tem še enkrat obrnemo na Evropsko komisijo, preden se uh, začnemo mi o tem uh, prepirati. Torej, predsednik komisije je napovedal 10 tisoč uradnikov in. Uh, Zato bi morali sedaj dobiti še nekaj eh, podrobnosti več v zvezi s tem, kako si to predstavlja. Rada bi opozorila še na nekaj. Imamo posamične agencije, eh, ki eh, jih res potrebujemo, o tem se strinjajo vse politične skupine, ampak te potrebe še niso bile v resnici priznane. In razmisliti moramo o tem, eh, kateri denar eh, bi eh, lahko izuzeli iz Jemna in Bangladeša, naprimer, ko gre za pomoč, kajti tudi v teh državah, oziroma kje bi dobili, odkot bi dobili sredstva, naprimer, za Jemen, Bangladeš in za druge države, tako da ne bomo financirali samo Afrike. Torej, na drugih področjih smo dosegli že dobro eh, ravnotežje. Eh, slišala sem tudi za eh, dobre signale iz Alde. Mislim, da če bomo še naprej intenzivno razpravljali, bomo skupaj dosegli dober rezultat. Hvala. <clears throat> E e Hvala lepa. Tudi sam se pridružujem. Eh, vsem zahvalam poročevalcu. Eh, delo, ki eh, ga je opravil, je izredno obsežno. Rad bi povdaril eno področje, kjer se skoraj da čudežno strinjamo. Tudi sam se strinjam s tem, da bi morali nameniti mnogo več sredstev, torej tako EU kot države članice, in sicer za migracije, in sicer zato, da bi preprečili migracije. To je seveda um, najpomembnejše. Torej, najpomembnejše bi bilo to, da bi uspeli preprečiti, da se ljudje sploh podajo na to nevarno pot. Bi bil pa pripravljen nameniti ta sredstva samo za to, samo v primeru, če bo Evropska unija namenila tudi zakonite um, migracijske poti. Uh, ta hip to ne deluje dobro in to vsi vemo. Odvisni, eh, odvisni smo od eh, drugih in ne upamo si uvesti tistih ukrepov, ki bi bili res potrebni za to, da bi ljudem trajnostno pomagali. In pripravljen sem eh, nameniti ogromno denarja, mnogo več kot sedaj, ampak v prvi vrsti potrebujemo še zakoniti način, zakonito pot, dokler pa tega nimamo. Eh, bomo metali denar stran, ne da bi se borili proti eh, vzrokom za migracije. In v tem primeru nisem pripravljen nameniti teh sredstev. Eh, Hvala lepa, gospod Dupre je na nekem drugem sestanku, ampak mogoče bi gospod Torvalc namesto njega povedal nekaj besed. Hvala lepa, gospod predsedojoči, zelo smo hvaležni kolego Viotijo za njegovo delo. To ni problem Eh, Duprej eh, ima nadzor nad vsem, tako kot običajno, ampak želeli bi izpostaviti, da stojimo za svojimi amandmaji. Zlasti ena A, nas, seveda nas zelo zanima eh, obzorje, in eh, pomoč eh, majhnim in srednjih podjetjih, potem eh, zelo je za nas pomembno podnebje in vključevanje tega v vsa področja. Torej, tu je še vprašanje dodajanja 1E v dogovoru se svetom. No, lijatni rijada ne vidim odguje, to je zeleni, gospod Taran je učel, se ga vina domečate, se opravičujem. Hvala, gospod predsedujoči, čisto na hitro. Smo bili in smo še zaskrbljeni zaradi eh, rezov, ki jih predlaga svet eh, za vse, prevzete obveznosti in plačila. In eh, obveznosti tako padejo na manj kot en odstotek bruto nacionalnega dohodka držav članic. Upam, da eh, svet parlamentu ne namerava poslati signala eh, v tem smislu v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom. Po drugi strani pa smo zelo zadovoljni s predlogom poročevalcev za kompromisne predloge spremem in smo tudi hvaležni za opravljeno delo. Hvaležni smo poročevalcu in mi smo eh, dali a, eh, amandmaje v zvezi s podnebjem, eh, eh zaposlovanje mladih, so, eh, razvojno sodelovanje, eh, humanitarna pomoč, eh, podpornost pomoč podeželju, med drugim. Z veseljem ugotavljamo, da so skoraj vsi ti naši predlogi sprememb bili upoštevani v prvem kompromisnem predlogu oziroma v prvih kompromisnih predlogih. Zelo smo zadovoljni z večjim podarkom na podnebju, kulturi in pa humanitarni in razvojni pomoči. Veselimo se že sestanka z poročevalci eh, v Senci in pa veselimo se že pogajan s svetom. Hvala vam za FDD, gospod Valde. Hvala, zelo pozorno sem eh, prisluhnil poročevalcu. In razumem ga, kar se tiče različnih točk, kajti uh, on je omenil prioritete, ki so nesporno prioritete različnih eh, vlad uh, v Evropski uniji. Zlasti imamo v mislih problem migracijskih tokov. Ta problem je treba rešiti in kot je povedal poročevalec, treba se boriti proti razlogom za migracije. To pomeni, da je treba nameniti sredstva in sicer na kar se da učinkovit in pregledet na, način. In Seveda, eh, v tem smislu lahko podpremo predlog, da bi namenili dodatna sredstva eh, za eh, socialno področje, naprimer v sredozemskih državah, ki ta hip potrebujejo pomoč, kajti tam je naprimer visoka stopna brezposelnosti, treba je tudi pospešiti povpraševanje. Pa kajti tukaj naprimer eh, države iz eh, evroobmočja niso uspele zagotoviti takšne rasti, kot se to dogaja v drugih državah. Mi smo, kot sem dejal, že prej pripravili predloge sprememb za to, da bi dali signal, kajti mi si želimo da bi eh, inštitucije izdelale analizo izdatkov. S tem bi moral začeti Evropski parlament kajti Brexit bo naprimer velik izziv, kar se tiče proračuna e, in Evropski parlament bo izgubil okrog 50 e, poslancev in ne vem, zakaj bi izvišali administrativne izdatke, kajti kako gre to skupaj z verodostojnostjo. Mi moramo, moramo biti v prvi vrsti verodostojni v očeh naših e, državljanov kajti za nekatere vrstice eh, zahtevamo povečanje eh, sredstev, ampak potem jim je treba tudi pokazati, da bomo s tem denarjem dobro upravljali. Torej podpiram splošni pristop poročevalca. Glede številnih vprašanj se strinjamo, to, da bolj si moramo prizadevati eh, za to, da bomo bolj pragmatični, ko gre za oblikovanje proračuna. Hvala. E Hvala in za ENF ne vidim nikoga. S tem smo končali predstavitve poročevalcev v Senci. Ne vem, če želi kdo besedo, gospod Gajer, prosim. Gospod predsedujoči, želel sem spregovoriti o agencijah. Je to v redu? Da, torej, spoštovane kolegice in kolegi, dovolite nekaj besed o proračunu za agencije. Sedaj um, sem v dialogu z temi inštitucijami, torej na kraju samem eh, poskušam oceniti, eh, kaj eh, menijo agencije, da potrebujejo v okviru tega proračuna. In ta predstav se je izkazal za smiselnega. Kajti komisija ni prevzela vsega, kar so si zamislile komisije, kar so si zamislile agencije. In to velja za šest primerov. Imamo torej šest agencij, ki so v proračunu za leto 2019 zahtevale več osebja ali pa več finančnih sredstev, kot jih je zanje predvidela Evropska komisija. In številke, ki jih je predlagala Evropska komisija, so seveda tiste številke, ki se odražajo v osnutku proračuna. Eh, torej, izuzemši teh šest agencij, pa je tako, da se njihove predstave eh, skladajo s predlogom Evropske komisije. Potem imamo tukaj še enega ali dva posebna primera. V trenutku objave proračuna eh, trialog še ni bil zaključen v teh primerih. In ko je bil ta trialog sklenjen, eh, torej ta hip vam ne morem povedati, za katere agencije je šlo, Torej, um, iz teh trialogov je potem izhajalo to, da so agencije prejele dodatne naloge, ki pa še niso bile zajete v proračunu. In v teh primerjih je treba zadevo natančno pogledati in še enkrat preveriti, kako bi lahko ukrepili te agencije. Uh, sedaj pa bi rad uh, povedal še nekaj o Frontexu. Pred kratkim sem bil v Varšavi in sem se sestal s Frontexom. In tam na kraju samem sem si ogledal potrebe uh, glede prihodnosti. Z vsakim dogovorom sveta o um, varovanju uh, meja uh, zrastajo tudi potrebe Frontexa po um, finančnih sredstvih in pa po osebju. Sedaj govorimo o desetih tisoč, deset tisoč menih uradnikih. To ne pomeni deset tisoč uradnikov, ki so nekje v Varšavi in jih bo država članica poklicala in jih bomo potem takoj nekam poslali. Stvar je taka. Frontex ima pravico, da iz držav članic pokliče uradnike nacionalnih organov za varstvo meja. Če, naprimer, kje izbruhne kriza in Zato Frontex potrebuje denar, ampak to ne pomeni sedaj, da moramo mi eh, eh, eh, zaposliti 10 tisoč uradnikov. Seveda potrebe se bodo povečali, ker potrebujemo več denarja in več ljudi za takšne misije. Kar pa še potrebuje Frontex in sicer lastna sredstva oziroma laš, lastne prostore, da sedaj so najemali, ampak sedaj se bodo morali naprimer eh, opremiti z materialom. Ta material so vedno do sedaj dale na razpolago države članice in Frontex je moral za ta material prositi. In v določenih primerjih je bilo to posem neučinkovito. Zato bi bilo mnogo enostavneje in cenejše, če bi lahko naprimer eh, na kraju samem najeli helikopter, ne pa, da eh, naprimer Švedska pošle nek helikopter nekam v sredozemlje. Zato pa nimamo nobene finančne podlage in to bo potrebno spremeniti. Zato imamo tukaj dodatne potrebe, kar se tiče Frontexa. Ampak mislim, da nam ni treba posegati v kategorije, eh, ki sem jih omenil. In sedaj še za eh, zaključek. Zelo razumem, da odbori tesno sodelujejo z določenimi agencijami. To je v naravi političnih nalog, ampak nekaj pa nima smisla. Namreč, da odbor pri svojem mnenju zahteva več denarja za agencijo, medtem ko ta dotična agencija sploh ne misli, da ta dodatna sredstva potrebuje. In e, to je težko zastopati v trialogu. Kajti težko je potem zastopati mnenje, ja, potrebujemo 50 delovnih mest eh, več za EASO, potem pa eh, se tam izkaže v pogovoru, da je to dvakrat toliko ljudi, kot jih agencija v resnici potrebuje. In kot argument se mi zdi to slabo. V parlamentu je seveda vedno prisotna želja, da bi dali signale. Recimo, menimo, da je delo neke agencije izredno pomembno in zato mislimo, da moramo ta agencijo strašno okrepiti finančno in eh, kadrovsko. To sicer razumem, ampak nima smisla, da eh, tukaj eh, potem predlagamo številke, ki sploh niso realistične za to agencijo, kajti tega ne bomo nikoli dobili. Zato eh, bi bilo dobro, da bi odbori prenehali s takšnimi zahtevami glede okrepitve določenih agencij. Kajti treba je primerjati eh, naše predstave tudi s eh, tem, kar so predložile posamične agencije, kajti sicer bodo naši argumenti šipki. Hvala. Gospa Holmajer, kolega Gajer, se upravičujem, ampak. Tu so kolegi, ki niso govorili z agencijami, Žehar Depreux in sama, oziroma sedaj ste rekli, kot da nekateri kolegi niso govorili z agencijami. Jaz in gospod Depreux imava eh, zelo tesne stike z agencijami. Kar se tiče ASO, bi rada slišala najprej odgovor Evropske komisije, namreč eh, kakšen predlog bomo dobili oktobra, kajti sedaj nima nobenega smisla, da o tem razmišljamo. Eh, najprej potrebujemo konkreten predlog Evropske komisije, kar se tiče EASO in eh, njenih eh, nalog in pa osebja in kar se tiče Frontexa. Kajti seveda ne sedi 10 tisoč ljudi v Varšavi, ampak en del pa in ti imajo že sedaj težave z upravo, kajti nimajo osebja Eh, ki bi ga lahko dobili iz držav članic, sploh nimajo nikogar, ki bi za nje opravljal upravne naloge in oni se zelo pritožujejo zaradi tega. Kajti na tem področju bijajo trd boj. In če želimo prevzeti upravo za 10 tisoč ljudi, Eh, od teh jih bo velik del prišel iz držav članic, eh, nekateri bodo prišli v Frontex. Torej, eh, če je temu tako, potem bomo imeli veliko večje potrebe. In Evropska komisija bo morala v zvezi z EASO jasno povedati oktobra, kaj si predstavlja. Kar pa se tiče EU-lize. Kolega Gajar, tu se z vami ne strinjam. Za EU Liza smo intenzivno razpravljali in njihov največji problem ta hip je to, da so pripravljalne ukrepe za ES eh, že opravili oziroma da to sedaj delajo in oni res eh, dihajo na škrge. In s kolegi, torej vsi kolegi se strinjamo v zvezi eh, s tem, torej ne glede eh, na politično skupino. Torej, kar se tiče ASE in Frontexa, se strinjam, eh, tu je treba, treba počakati oktober, kar pa se tiče EU Lize, tu se ne strinjam, oni, tukaj ne moramo čakati do oktobra, kajti oni se, so res v stiski. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? dobro, v tem primeru bom sam postavil vprašanje za gospoda Vjotja. Prvič v zvezi eh, z eh, krizno rezervo za kmetijstvo v vaših kompromisnih predlogih eh, tega nisem našel. In zanima me, če poročevalec lahko več pove o razlogih za to. Na to drugo vprašanje se nanaša na teh 25 eh, milijonov, ki so bili odtegnjeni v projektu sodelovanja na Bližnjem vzhodu. Glede teh dveh točk bi želel več pojasnil. Hvala. Ehm, Hvala lepa. Če sem vas pravilno razumel, eh, gospod predsedujoči, potem me sprašujete po rezervi za eh, vrstico 2, za kulturo. 200 eh, milijonov znaša ta rezerva. Torej več kot 200 milijonov za razdelek 2. Je bilo to vaše vprašanje? Na vprašanje je, kako bi to povečali. Uh, Pričakujemo nam reč uh, nove krize na področju kmetijstva in zanima me, kakšen je bil razmislek za to odločitvijo. Torej, to je ta številka, da če želite, eh, lahko upoštevam tudi eh, zneske iz drugih vrstic. Torej, to je ta rezerva. Torej, če želite, da to povečam, potem moram dobiti sredstva iz drugih vrstic. Potem, kar se tiče eh, znižanja sredstev za bližnji vzhod, potem ste pa vprašali. Torej, Torej, odbor Deve je zaprosil za zniženje sredstev in tukaj sem torej sledil uh, pristojnemu odboru, kar se tiče uh, tega zniženja sredstev. Okay. Dobro, hvala za ta pojasnila. Še kdo? V tem primeru pa dajem besedo zopet gospodu Viotiju za sklepne misli. Gospod eh, Vioti, zadnjo besedo vam dajem. Komisija je prosila za besedo in eh, tako bom dal komisiji besedo pred eh, vašimi sklepnimi besedami. Hvala lepa, predsedujoči, se opravičujem, gospod Vioti, ampak gospa Holmajer je postavila komisiji nekaj vprašanj, zato bom na nje odgovoril na kratko. Zakonodajni predlogi, ki jih je včeraj komisija sprejela in ki jih je gospod Juncker predstavil v govoru o stanju unije, bodo uh, imeli proračunski učinek za 2019, zlasti Frontex in EASO. Seveda bomo proučili možnost, da to vključimo eh, v eh, dopis o spremembah, ki ga bomo posredovali prihodnji teden. Eh, treba bo resno proučiti dodatne potrebe teh agencij. Na to glede Frontexa in 10 tisoč dodatnih mejnih policistov. Ta predlog bo potreboval nekaj časa in pričakujemo, da bo finančni učinek za leto 2019 precej omejen, eh, kajti eh, ta projekt se bo začel izvajati šele v drugem eh, semestru leta 2019 gospod eh, Gajer ima prav, eh, med temi deset tisočimi menjimi policisti bomo imeli različne kategorije in o tem bomo še razpravljali. Imeli bomo tudi kategorijo eh, uradnikov, in eh, nekaj časa bomo potrebovali eh, za to, da jih bomo najeli. Eh, na to bomo imeli dolgo trajno napotene mejne policiste in države članice bodo tu prejele finančno kompenzacijo, ki bo omogočila ta, to rekrutiranje in na to bomo imeli kratkoročno zaposljive mejne policiste, eh, ki bodo eh, ukrepali eh, v kriznih situacijah. Ampak to bo bolj vključeno v proračun, ki bo predstavljen prihodne leto. Te tri kategorije bodo vključene torej, v proračun za 2020, tam pa bo to imelo precejšne finančne posledice. Gospod Vioti ima sedaj besedo. Zahvaljujem se sekretarjatu, ki eh, me je upozoril, da sem si napačno razložil vaše vprašanje, torej kar se tiče krizne rezerve. To, danes to rezervo lahko povečamo, kajti to je že eh, predvideno v eh, SKP-ju. Torej, treba bi bilo najprej spremeniti predpise, če bi, že, če bi hoteli to spremeniti. Kar pa se tiče uh, mojega zaključka, torej čisto kratek bom, rad bi se zahvalil poročevalcem v senci. Kajti um, povedali so, da se nasplošno strinjajo z mojim delom. Zahvaljujem se tudi za vaše pobude. Zabeležili smo si prioritete političnih skupin in pa kolegov. Mislim, da smo na dobri poti do dogovora, ki eh, bo eh, odražal mnenje vseh. V naslednjih dneh, eh, na naslednjih sestankih bomo še izgledili naša razhajanja. Ehm, še bomo razrešili določene prioritete in pa vprašanje določenih zneskov. Hvala lepa. You, Hvala, gospod Vioti. Glasovanje bo 25. in 26. septembra v Bruslu in na to v Štrasburgu na plenarnem zasedanju 24. oktobra. Na to bomo. 7. novembra začeti, s, začeli s pravnim postopkom. Tako smo zaključili s tretjo točko in nadaljujemo s četrto točko. Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope in gospa Vajdere je poročevalka. Hvala lepa, dragi Petri, dragi kolegi. Rada bi svoj osnutek eh, mnenja Eh, predstavila z vidika proračunskih učinkov eh, za eh, uredbo o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope po letu 2020. Kot veste, je 2. maja komisija predstavila svoj predlog MFF in komisija predlaga ovojnico 42,3 milijarde. Eh, v sedanjih celah, kar predstavlja 37 milijard v trenutnih eh, cenah in to za obdobje 21 do 27. To je precejšna zaveza, eh, korak v pravo smer, ampak. Če ne bo te ambicije, potem ne bomo mogli uh, Eh, realizirati eh, teh eh, obširnih infrastrukturnih projektov, ki so trenutno v načrtovanju. Instrument za povezovanje Evrope se osredotoča na projekte z veliko evropsko dodano vrednostjo, In za takšne eh, panevropske eh, projekte je nujno, da je zagotovljeno financiranje po letu 2020. Osredotočila se bom eh, na promet, na transport in tu je najpomembnejša baltska železnica, ker sem iz Latvije in ker moja država meji na Rusijo. E, mislim, da je pomembno izpostaviti, kako pomembna je e, še e, okrepljena integracija znotraj Evropske unije. Zelo dolgo smo bili podvrženi zelo neustrezni železniški mreži, ki je bila odvisna od Rusije. Eh, sedaj pa imamo železniške povezave, ki eh, bodo eh, visoko hitrostne in ki bodo povezovale baljske države, pa tudi Polsko in Nemčijo. Sami nikoli ne bi mogli takšne infrastrukture realizirati. In vesela sem, da je ta Rail Baltic prednostna naloga Evropske unije. Eh, včeraj na razpravi eh, o proračunu komisar eh, Oettinger izpostavil dve, dva projekta, ki sta zelo pomembna in to tunel skozi Brenner in pa železnica v baljskih državah. Vs, oba projekta sta del ten deset in do leta 2030 eh, bo moral eh, biti eh, ta jedrni del izgrajen in to bo med leti 2017-2030 predstavljalo 7,5 milijonov delovnih mest in To bo omogočilo tudi povišanje eh, proračuna za 1,6 eh, odstotkov. To je zelo pomembno, to je zelo pomemben projekt eh, in te železniške povezave v baljskih državah bodo, ta dela bodo zaključena do leta 2020. 24 eh, in do leta 25 bo eh, zaključena povezava med eh, Talinom, Rigo in Kaunasom in na to do leta 2030 povezava z Varšavo. In to je uh, prednostno in zato bodo morala predviden, biti predvidena tudi sredstva moramo biti eh, bolj učinkoviti in moramo eh, zagotoviti to učinkovitost tudi pri povezovanju eh, železniških sistemov. Ta sistem je najbolj varen, najbolj stabilen in najbolj okolju prijazen. In ta predstavlja tudi mnoge priložnosti za vrčevanje z energijo. Hvala lepa, veselim se razprave in vaših amendmajev. Hvala, Ines vidim samo enega poročevalca v senci in to je gospod Torvalc. Ja, gospod car vama je popoln. Ne bom vam veliko novega povedal v zvezi s tem. Hvaležni smo poročevalki za opravljeno delo in za njen pristop k eh, vprašanji eh, baljskih držav. To je povezano tudi s Finsko. Nas eh, najbolj zanima instrument za povezovanje Evrope z okoljskega vidika. To je um, cilj, ki ga najdemo praktično v vseh dosjejih in predlagali bomo amadmaje v tej smeri. Švedskih eh, poslancov eh, ni, ne vidim dobro, S in D ima poročevalca v senci. Izvolite. Eh, Hvala lepa za besedo. Razumem, da me niste videli, sem namreč v prvi vrsti. To je zelo pomembno poročilo in eh, treba je razpravljati bolj podrobno o nekaterih eh, vidikih tega poročila. Vsi trije vidiki, ki jih izpostavlja poročilo, so izredno pomembni. Poročevalka je predlagala celo vrsto amandmajev in o teh moramo razpravljati moramo se tudi odločiti, kako bomo glede tega postopali. Ampak imamo še nekaj časa in lahko se primerno organiziramo. Eh, nekaj vidikov eh, bo predmet razprave in to si bomo pogledali skupaj in se skupaj odločili, v katero smer bomo šli. Vsi so zelo dobro delali, sedaj pa uh, Dajem besedo gospodu Popanu za GUE. Ne vem, ali ste poročevali s vsemci ali ne, ampak besedo imate. Hvala lepa. Ja, sem poročevalec v senci za GUE in uh, imam nekaj pripomp. Povezovanje Evrope, europeizacija uh, eh, prometnih uh, struktur, uh, vrčevanje z energijo, vse to predstavlja uh, veliko dodano vrednost. Pri tem je treba upoštevati eh, trajnostne cilje in pa javni interes. To je zagotovljeno. Imam pa vprašanje, ali bo odbor za proračun uložil samo eh, eh, tehnične eh, vidike, naprimer eh, ali se upošteva sedanje cene ali indeksirane cene eh, ali pa bo odbor ehm, za proračun ponujal tudi bolj vsebinske amandmaje, naprimer v zvezi z mm, vojaškimi vidiki in z mm, sredstvi, ki bodo temu namenjena. Na to, glede eh, energetskih vprašanj, nas tudi skrbi eh, razvoj struktur, ki ne bodo okoljsko vzdržne. Eh, velik del teh infrastruktur morda ni prilagojenih odbor za proračun mora upoštevati tudi vse eh, to vrstne proračunske učinke. Hvala. Gospod Taran ima besedo. Hvala. Strinjam se s pristopom poročevalke. Instrument za povezovanje Evrope je zelo pomemben, Eh, instrument za izvajanje politike Evropske unije, ampak eh, imel bi dve pripombi, ki spadata bolj pod eh, področje um, pooblastil odbora za promet. Ampak v moji državi je 55 odstotkov prebivalstva proti tem netransparentnosti tega projekta eh, železnice v baljskih državah. Tu imamo dve osebi, ki eh, o tem odločata in sicer estonski komisar in eh, estonski član računskega sodišča. Na to ste rekli, da bo to ustvarilo 7,5 milijonov novih delovnih mest, če sem spravilno slišal. Naj povem, da imamo 3 eh, milijone um, Tvancev, 2 milijona Latvicev in 1 milijon. Um, Estoncov in eh, če bi bili vsi zaposleni eh, na železnici, to še ne predstavlja 7,5 milijonov ljudi. Hvala lepa. Gospod Tarant, ima še kdo uh, željo, da bi se oglasil? Ne, dobro. Amendmaje lahko ložite do prihodnega um, torka, uh, eh, 18. septembra do 12. in na to bomo glasovali v odboru 8. oktobra. ITRE in TRAN odbora pa bosta glasovala 22. novembra. S tem zaključujemo četrto točko. Ja, se opravičujem. Če komisija želi še kaj dodati, izvolite. E, samo nekaj besed. Hvala, e, Endre, e, za to. Rekla sem, da. Eh, delovna mesta, ampak v resnici bi morala govoriti o delovnih eh, letih. Opravičujem se za to napako. Eh, hvala vsem kolegom, ki ste podali svoje pripombe. Veselim se mandmajev in v odgovor kolegi iz GUE. Vsi lahko oblikujemo mandmaje, ki želimo. Potem je pomembno, da pridobimo konsens za te mandmaje. Eh, tako da bodo vloženi eh, predlogi sprememb, eh, ki jih vsi lahko sprememo. Veselim se tudi že plodne razprave. Hvala lepa. Gremo naprej. Peta točka vzpostavitev vesolskega programa Unije in pa Agencije Evropske unije za vesolski program. Gospod Howard je poročevalec, izvolite. Najlepša hvala. Vesoljska industrija je izjemno pomembna industrija za Evropsko unijo, saj predstavlja približno 33 milijard evrov letno in zaposluje 200, eh, 231 tisoč visoko izposobljenih strokovnjakov eh, in drugih v samem proizvodnem sektorju cilj eh, Evropskega vesoljskega programa je ustvariti tehnično neodvisnost Evropske unije, povečati varnost Evropske unije, zagotoviti, da bomo bolj sposobni se soočati z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe in da bomo eh, in tudi prinesli koristi, gospodarske koristi evropskim državljanom in pa evropskemu gospodarstvu. To so nujno partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem. To je značilno za vesoljske programe. To so tudi programi, ki veliko stanejo, vendar pa lahko pokažemo ekonomijo obsega, eh, ki prinaša tudi dodano vrednost. In to je mogoče doseči, če bodo eh, države članice delovale skupaj. V bistvu gre za zgodbo o uspehu. Eh, Galileo in Egnos eh, zagotavljata neodvisno satelitsko navigacijo. Eh, koristi od tega ima tudi avtomobilska industrija. Informacije, ki jih zagotavlja Kopernikus in pa tudi ti že obstoječi programe omogočajo, da se bolj učinkovito soočamo z drugimi izzivi povezanimi z podnebjem na raznih področjih. To so stvari, ki so povezane z denarjem. Specialistični odbor bi moral govoriti o, o konkretnih vidikih tega programa, ampak dovolite mi, da predstavim nekoliko širšo sliko. Bom povedal tudi zakaj. Poskušali smo tudi eh, zagotoviti neko konsistentno podlago za številko eh, v, stalnih, v konstantnih cenah. Eno področje, kjer obstaja proračunsko tveganje, je ustanovitev novih pravil za agencijo. Prej je ta agencija imela nalogo za pozicionirane in satelite in uh, sedaj se ustanavlja Evropska agencija za vesoljski program. Izvajanje vesoljskega programa je nekaj, s čimer se ukvarja Evropska uh, vesoljska agencija, ki je mednarodno telo, v katerem ne sodeluje samo Evropska unija. In zato obstaja možnost, da se bodo dejavnosti obeh agencij podvajale. In proračunski organ se je zato začel eh, zanimati za to agencijo. Eh, komisija eh, je pravzaprav čisto pametno predlagala to agencijo, da bi nekoliko bolje predstavila rezultate, ampak besedilo je nekoliko ohlapno in poskušali smo očistiti to besedilo tako, da bi preprečili možna podvajanja in zato, da uh, smo vnesli tudi zahtevo za obveznost poročanja proračunskem organu. Želimo, da agenciji sodelujeta, ne pa, da si konkurirata. Druga stvar, tu gre spet za vprašanje dikcije. Mislim, da je pa V tem primeru dikcija nekoliko preveč toga. Gre za vire tehnologije. Cilj je eh, plemenit, ampak eh, mogoče gre tu za kopiranje z drugih področji, ki so manj specialistična. Eh, dejstvo v zvezi z vesolsko tehnologijo je to, da na celem planetu običajno obstaja samo en vir za dobavljanje tehnologije. In to moramo enostavno sprejeti, to dejstvo moramo sprejeti, kajte neke komponente, satelitske komponente se bodo verjetno lahko dobavljale samo iz Švice ali Amerike. In ne smemo preveč omejiti možnosti nabav in naročanja, kajte če bi to naredili, bi lahko eh, ustvarjali pogoje, kjer se bodo ljudje iskali eh, načine, kako ubiti uredbo za to, da pač pridejo do svojega cilja. Ker pa zadeva splošno finančno vojnico, ni, poskušal sem, da je ne bi razširil, tako da bi presegli predlog iz dokumenta v MMF. ITRE razpravlja o tem. E, ITRE razpravlja v bistvu o manjših vidikih tega programa SATCOM in o programu, ki eh, je namenjen reševanju problema z vesoljskimi smetmi. Ampak gre za resne stvari. Mogoče bo strokovni odbor poskušal nekoliko razširiti to vojnico, povečati zneske, tako da bi presegli 500 milijonov evrov. In zato bomo o tem najbrž enkrat morali resno razmisliti. Potem še nekaj. E, agencija je nekaj, kar je splošnega javnega interesa, ampak program Kopernikus je nekoliko podfinanciran. Ne sicer drastično, ampak o tem bi lahko govorili pri umestnem pregledu. E, večletnega finančnega okvira. Hvala lepa, gospod Howard. Gospod Torvalds je edini poročevalec v senci. Ne bi govorili švedsko. Ja, Najlepša hvala, glede na to, da me stalno prosite, naj govorim švedsko, bom govoril švedsko. Zelo smo zadovoljni s eh, poročilom, ki ga je John Howard ravno kar predstavil. Običajno razpravljamo o vesoljskih programih že veliko populizma. Nekateri pravijo, da taki vesoljski programi ne prinašajo ničesar, kar bi bilo kaj vredno. To ni res. Takšen vesoljski program lahko tudi eh, prispeva k večjim prihrankom. Recimo, če si pogledamo, kaj se dogaja v kmetijstvu na eh, poljih, veliko dobrih razlogov je za nadaljevanje tega programa, in to bomo tudi podprli. Dve vprašanje imam, oziroma dve vprašanje sta, eh, ki sta pomembni v Howardovem poročilu. Najprej, eh, predlog eh, spremembe številka 12 tretje države. Obstaja namreč tveganje, da bo Združeno kraljestvo prihodne tretja država. In ko govorimo o vesolju in vesoljskih programih, moramo vedeti, da je Združeno kraljestvo odigralo zelo pomembno vlogo. In to pomeni, da se bomo k temu vprašanju morali še vrniti. Potem je pa tu še predlog spremembe številka 14. Poročevalec predlaga, naj bi imeli člana v pilotni skupini. K temu problemov smo že imeli različne pristope, vendar pa se bomo za Alde pogovorili, kako lahko eh, podpremo eh, ta vidik. In upam, da ste eh, veseli, da sem govoril švedsko. Moram vam povedati, da je stalna zmeda o, o tem, kdo je poročevalec v senci za posamezne skupine. No, in ugotovil sem po razmisleku, da nisem jaz kriv, ampak komunikacija eh, med političnimi skupinami je nekoliko uh, nepopolna. Uh, in gospa Holmajer je poročevalka v senci za to. Izvolite. Pač seveda bomo se potrudili, da bomo izboljšali komunikacije med ELS in pa uh, odborom za proračun, ampak Joel to ve. In res najlepša hvala, John, za to, ker si nam predstavil to mnenje. V celoti se strinjam z vsem, kar si povedal. Sedaj bom pa nadaljevala v nemščini. Right, uh, povsem prav imate, ko pravite, da. Eh, je nekoliko premalo sredstev namenjenih za program Kopernikus. Mislim, da bi si morali to nekoliko natančneje pogledati, kajte če že začnemo z preniskim, preniskim zneskom, je to že problematično. Eh, kajte, če, torej že danes vemo, da eh, so sredstva nizka, drugače bi bilo, če bi bilo izhodišče više. Rada bi si še enkrat pogledala sredstva namenjena Galileju, zatega, ker, je, ker bo potrebno na neki točki zamenjati satelite. Pa še nekaj sem opazila, na to ste upozorili tudi vi, namreč EZA v kombinaciji s programi in agencijami, ki so v odgovornosti Agencije Evropske komisije. Jaz eh, tukaj, eh, eh, po mojem mnenju, tukaj konkurenca ni ravno dobra. Zato bi se mi, zato bi se mi zdelo v redu, če bi imeli koordinacijski gremi. Pravzaprav bi morali to že zdavnaj imeti. Morali bi imeti močno strukturo sodelovanja, ampak tega komisija do sedaj ni uvedla. Vidim, da se poskušajo podvajati naloge Eze in to se mi zdi narobe. Isa ima svoje naloge in morali bi vzpostaviti, kolikor se le da, veliko sinergij med obimi področji. Obstaja sodelovanje med komisijo in ISO, ampak vendarle opažam, da, eh, sodelovanje, da bi lahko sodelovanje in eh, komunikacijo tu znatno izboljšali. Ne more biti tako, da sedaj um, naloge, ki jih je upravljala ESA, začnejo upravljati eh, na drugih področjih. Mislim, da eh, bi morali povsem jasno povedati, kdo ima katere naloge. ISA je dobra uh, agencija, zelo se je obnesla, seveda se je tega udeležila tudi mm, Velika Britanija. Eh, tukaj imamo medvladno strukturo, države članice ISI e uh, dajo uh, specifične programe, tudi Evropska komisija daje naloge ISI, e ampak po mojem mnenju bi bilo pomembno. Uh, to področje nekoliko urediti, zato da ne bo prišlo do podvajanj, ampak da bomo imeli smiselno sodelovanje, ne pa da bo eh, prišlo do konkurence med eh, različnimi organi. To ne more biti naš cilj. Eh, potem ste omenili vesoljske odpadke, to je resna razsežnost in tega bi se morali lotiti v naših programih, kajti vesoljski odpadki. so problematične, če si pogledamo analize, kajti ko človek vidi te informacije in pa te podobe, potem vidiš, da eh, vesolje ni tako veliko, ampak da hm, postane vesolje kar eh, tesno, če si pogledate potem um, te podobe. Zelo pomembno se mi zdi, da ta program dobro financiramo treba je poskrbeti za konkurenčnost naše lastne evropske industrije v odnosu do kitajskih in azijskih in ameriških programov. To je treba zagotoviti v novem večletnem finančnem okviru. Vlada ZDA subvencionira izgradnjo raket in sicer zelo obširno in ZDA gre tukaj s eh, finančnimi sredstvi mnogo dlje kot Evropska unija. Zato moramo že poskrbeti za to, da bomo vzpostavili enaka pravila za vse, tako da se bo evropska industrija dobro obnesla in da bomo lahko dosegli napredek v teh ključnih um, industrijah. Seveda si močno želimo, da bi eh, Velika Britanija ostala naš partner. Upam, da bo tako tudi marca 2019 in da bomo lahko našli skupne rešitve. In še zadnja točka. Pri downstream uh, službah je treba še marsikaj postoriti. imamo agencijo v, Pragu, v Pragi, ki je zelo dobra agencija. In moje vprašanje bi bilo, če bi lahko ta agencija dobila satelite, kajti da vse opravljamo uh, samo iz Prage je težko, zato bi bilo smiselno, če bi. Um, tudi v tretjih državah in znotraj Evropske unije imeli satelite, ki bi potem na kraju samem skupaj s Prago opravljali eh, naloge na področju downstream eh, storitev. Eh, o tem bi morali še enkrat razpravljati. Hvala lepa. Thank you very much, uh, Madam Holmeyer. Now I don't. Najlepša hvala, gospa Holmeyer. Res nočem nikogar izključiti. Če želi še kdo kaj povedati o tem, dvignite roko. Komisija ne želite nič povedati, želite. Prosim. Uh, thank you, Chair. Na kratko. Hvala lepa. Eh, moj kolega želi zelo na kratko nekaj povedati. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, dober dan. Hvala, ker ste mi dali besedo. Komisija bi se želela zahvaliti poročevalcu za upravljeno delo. Poročilo gre v pravo smer, eh, upošteva tudi predloge komisije. Dve točki sta, ki jo želim komentirati. Vpraš, vprašanje o upravljanju je bilo omenjeno najprej. Možnosti eh, eh, vplivati na dejavnosti agencije so določene in eh, tudi zato komisija ne predlaga nobene spremembe. Zdi se nam logično, da je. Eh, zakonodajna institucija tista, ki eh, prevzame odgovornost je tu in eh, da in da eh, ima pravico do glasovanja v odboru. Gospod Howard, no vsem, ki ste se javili k razpravi, želim povedati, da to, kar pravi predstavnik DG Grove, No, meni se zdi, da specifikacije odgovornosti niso dovolj jasne in jih je možno izboljšati in to skušamo narediti. Hvala lepa, gospod Tovalc, da ste govorili o kmetijstvu in kmetijski produktivnosti. Bil sem na nekaj kmetijah Eh, poleti. Tam uporabljajo Galilejo za to, da izboljšajo učinkovitost eh, svojih, eh, svojih, svojih kmetij. In obstaja res čisto praktičen dokaz koristnosti Galileja. No, uh, gospod Torvalds, uh, sem opazil, da obstaja to tveganje, da bo Združeno kraljestvo tretja država. Enkrat ali dvakrat se je ta informacija znašla na moji mizi. No, in vesel sem tega, kar slišim v tem odboru, ampak žal se v mnogih primerjih ljudje zaklepajo v svoje, eh, svoja stališča in to potem vodi k E, norim, e, k norim situacijam, kaj, kaj ti nekateri se teh stališč nočejo odpovedati, čisto enostavno zato, da se ne bi osramotili. M mislim, da eh, sledite britanskemu tisku, pa ne. Eh, krivim vas, če tega ne delate. Nekateri so rekli, da bi Britanija morala zgraditi svoj lastni Galilejo. Sem se močno nasmejal pri tem. Eh, kaj poskušamo narediti v zvezi s to dikcijo o agencijah. Že, želimo se izogniti temu, da bi uh, se preveč uh, obremenilo agencijo in da bi obstajala nevarnost podvajanja. Številke so pa grozeče, če si pogledate, če si pogledamo, koliko je smeti uh, v vesolju. In mislim, da bi bilo dobro, da je tu treba razmisliti o tem. E, dve vrstici v predlogu spremembe ni dovolj za reševanje tega problema. In kar zadeva downstream storitve, imate prav, hvala lepa vsem in veselim se že nadaljnega dela s poročevalci v senci in upamo, da bomo pripravili odlično mnenje. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 18. september, torej do opovdne. Glasovali bomo 8. Eh, ali 9. oktobra v, eh, v odboru za proračuno eh, in pa 21. novembra v ITRE. No, stvari postajajo vedno daljše. In tudi, ko se javljate k besedi, Eh, vidim, da so prispevki vedno daljši, ampak prosim vas, da ste kratki in jedrnati. Eh, sedaj bomo govorili o eh, predlogu, ki, eh, ki se nanaša na eh, eh obzobje, obzorje Evropa in na izvajanje le tega. Gre za eh, predloga Evropskega parlamenta in sveta o uredbi in pa o posobnem programu. Hvala lepa. Raziskave in razvoj so prioriteta te unije. Včasih rečemo, da bi želeli biti prvi na eh, teh področjih, čeprav nam to ne uspe vedno, tudi v tem odboru ne. No, obzorje je en od redkih programov, kjer smo jasno in glasno rekli, da ga je treba tudi finančno podpreti. Obzorje 2020 se je že izkazal za enega najuspešnejših programov v EU. Predlog komisije pa je, da izkoristimo eh, moto evolucija, ne revolucija. Želim podariti, da še vedno nismo dosegli 3 eh, odstotkov eh, GDP-ja, ki naj bi se investiral v raziskave in razvoj. To je nekaj, o čemer odločajo vodje držav. Obzorje se lahko uporabi, da se ta cilj doseče skupaj z državami članicami. Vidim pa nekoliko zaskrbljujoč trend med državami članicami, ki dajejo vedno manj sredstev za raziskave in razvoj, mi pa več. Mislim, da bi se morali te slabe navade znebiti. Dve mnenje sta pripravljeni, videli boste, da predlagam, da se vsega, Eh, poveča znesek za obzorje na 20 milijard evrov po konstantnih cenah. To je številka, eh, ki jo moramo skušati doseči. Vem, da bodo nekateri odbori skušali doseči še več, ampak to smo napisali v rezoluciji. Kar zadeva številke v uredbi, predlagam, da se prevedejo v odstotke. Na ta način bo potem eh, lažje stvari prilagajati v zadnjem krogu. Komisija je predlagala eh, fleksibilnost za cel eh, okvir za 50 odstotkov, eh, 15 odstotkov, pardon, v eh, obzorju pa predlagajo 10 odstotkov. Tega ne razumem. Da bi predlagam 15 odstotkov, ampak da eh, omejimo zmanjšanje na 5 odstotkov, torej največje možno povečanje 15, Eh, največje možno zmanjšanje 5. Tako bi se eh, tudi eh, lahko izognili poznejšim rezom v ta sredstva. No, prav tako je bila upoštevana želja parlamenta za 30 odstotkov na podnebnem področju. predlagamo izvedbeni akt, ampak pravila pravijo, da lahko taka entiteta je upravičena za financiranje iz proračuna. In v tem primeru bi bil potreben delegiran akt upam pa, da bomo uh, dobili najboljši možni program na področju raziskav in Evropa uh, v uh, tem obdobju. Hvala, sesenci. Hvala lepa. Poročevalcev čestitam za predstavitev osnutka mnenja. Najprej želim povedati nekaj stvari o proračunskih vidikih finančna vojnica za obzorje je 94,1 milijarde evrov. V predlogu za eh, naslednji MFF. Mi pa želimo povečati to številko. Eh, moramo upoštevati namreč eh, Brexit kajti vemo, da so uh, britanske univerze in raziskovalne institucije glavni koristniki uh, uh, obzorja 2020. In sedaj imamo 27 držav članic za obzorje in 15 odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim deležem v obzorju uh, 2020. Drugič, na podlagi proračunskih vidikov iz, podariti moramo, da države članice nimajo nobenih eh, finančnih o, ovojnic na tem področju. Ko, ker prihajam iz kohezijske države, lahko povem, da raziskovalci iz tako imenovanih eh, novih držav članic še vedno zaostajajo pri iz, eh, izvajanju spesičnih projektov. Eh, tudi v okviru obzorja 2020 želeli bi eh, da okrepimo udeležbo eh, raziskovalcev, eh, ki prihajajo iz tistih regij, kjer eh, raziskovalne dejavnosti niso tako, tako močne. Prav tako želimo pripraviti predlog, da se zniža, no, da se zviža, zniža, da se, pardon, zviša nivo stopne uspešnosti. En glavnih zmagovalcev sedemletnega ciklusa je lahko ravno inovacija. Inovacije so tiste, ki lahko ohranijo evropska delovna mesta v tehnološko spreminjajočem se okolju. Morali bi se soočati na raziskave in razvoj in pa inovacijske zmogljivosti evropskega gospodarstva, tako da se bomo lahko pripravili na prihajajoče izzive. Več kot lahko eh, dobimo iz evropskih eh, Eh, eh, raziskav, bolje bo to za vse države članice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Deutsch. SND, gospod Howard. Thank you, chair. I uh, largely welcome. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljam uh, poročilo gospoda Torvalca in se že veselim sodelovanja z njim, zato da ga bova še izboljšala in da bova pripravila dobro mnenje. Oziroma, vedno gledam webcast proračuna in vsi veste, da stalno zagovarjam razširitev tega programa in zelo sem vesel, da tudi mnenje odraža eh, mnenje parlamenta o tem, kako bi ta program morali razširiti, kajti obzorje je, eh, je program, kjer je zelo veliko povpraševanja in nobeno pogumno Eh, govorjenje komisije se ne vidi v številkah, ki so jih dejansko pripravili na koncu procesa za eh, MFF. Samo še nekaj. Gospodo Dojčo, sem hvaležen za to, ker je omenil učinek Brexita. Prihajam iz Združenega kraljestva, zato nočem o tem več čas govoriti, ampak neizogibno je to pri tem programu biti tiho, kajti učinek bo ogromen. In tudi učinek eh, udeležbe Združenega kraljestva, seveda jaz upam, da ne bomo odšli, ampak Združeno kraljestvo bo postalo tretja država in bo prispevala k programu na neki drugi podlagi, ne tako kot sedaj. In to utegne Evropski uniji zelo koristiti in to utegne tudi programu zelo koristiti. Vendar, če boste preveč eh, omejili kriterije, na podlagi katerih lahko te institucije, naj izpostavim, ev, britanske raziskovalne institucije so med vodilnimi na tem planetu in eh, sodelovanje z njimi koristi vsem drugim raziskovalnim institucijam. In če boste torej sprejeli preveč stroge kriterije, boste zmanjšali program, zmanjšali boste nivo odličnosti pri raziskavah, ki more biti kriterij za nadaljevanje tega programa in omejili boste tudi gospodarske koristi, ki bi jih program prinesel. Če boste sprejeli prestroge kriterije, bo to napak in temu se moramo izogniti. In eh, res vas opozarjam na to. Nivo prispevkov iz tretjih držav se poroča proračunskemu organu. Kajti v, v prihodnje eh, bodo morali tudi drugi voditelji sprejemati ustrezne odločitve. Prez eh, znanstvenih raziskav in to je eh, eno od področji, ki jim nacionalni proračuni ne, domenjajo, ne namenjajo dovolj sredstev. Torej, brez eh, razvoja na znanstvenem področju ne bo napredka. Še nekaj. Ena zadnja stvar, ki nisem nameraval povedati, razumem, zakaj ste uporabljali odstotke, da ste eh, eh, eh, povedali, kako so povezani programi, ampak vem, da običajni ljudje ne marajo odstotkov, raje imajo nominalne številke. Eh, meni se zdi, da uporaba odstotkov. Eh, povzroči, da je to poročilo manj dostopno za običajne ljudi. Hvala lepa, e, časa nimamo ravno veliko, komisija bi kaj povedali. Čisto na kratko, čisto na kratko, prosim. Moram biti kratek. Kar zadeva 10 in 15 odstotkov, naj pojasnim, 10 odstotkov, ki se predlaga v tej pravni podlagi, se nanaša na ta odstop, eh, ki ga komisija vsako leto sama predstavlja. 15 odstotkov izhaja iz med eh, institucionalnega dogovora, to je odstopanje, splošno odstopanje eh, za trajanje programa. To sta torej dva različna koncepta in strinjam se z gospodom Howardom kot komisija. Menimo, da bi bilo dobro, da bi bilo dobro, če bi videli nominalne številke za programe, ne pa odstotkov. Mislim, da je lažje razumeti stvari, če so predstavljene z nominalnimi številkami. Hvala lepa in za zaključek sem poskušal. Torej, eh, mislil sem, da bom zaključil v eni minuti, ampak glede na to, da eh, gospod Tolvar želi še besedo, prosim. No, eh, kolego Dojčo želim povedati, mi smo razmislili o programu. Videli smo, da deli Evrope hitro napredujejo, deli pa ne. Če si pogledate poročilo o tem, katere so regije, ki zaostajajo, številke so nekoliko zastrašujoče za nekatere. Tega pa ne moremo rešiti tako, ok, pa bomo kar se odrekli odličnosti. Moramo najti druge načine. In z odborom regij smo se pogovarjali o tem, kako bi našli druge načine, da bi spodbudili te eh, regije, ki zaostajajo, da se nam pridružijo oziroma da nam bolje sledijo. Eh, z veseljem bom o tem govoril prihodnje tudi z vami. Kolega Howard je že omenil vprašanje odličnosti in britanskih univerz. Vemo, da je to izziv, potem so tu še odstotki pa zneski. Iz tehničnih razlogov smo se odločili za odstotke, ker je odstotke razle, lažje prevesti v številke. Ampak tisti, ki imajo ra, eh, je številke, eh, pa lahko tudi eh, mi prevedemo te odstotke v številke. Hvala lepa. No, običajni roki za amandmaje 18. september do eh, opovdne v eh, odboru za proračun 8. ali 9. oktobra, v ITRE pa 21. novembra. S tem smo zaključili točki 6 in 7 in zadnja točka je politika stavbe, glede na to, da gospe Holmajer ni tukaj in ker moramo končati sestanek do 11. ure, bomo Kaj je hotela povedati? Hotela je govoriti o prošnji za podaljšanje obdobja za sprejemanje odločitev o predlogu evro, eh, eh, projektu Euro pisarne za dva tedna. Torej, to je glavna stvar, o kateri je želela govoriti. Torej, smo končali pravočasno in ker ni nobenih eh, zahtev po proračunskih prenosih, ne bomo o predlaganih eh, tekstih glasovali. Točno smo končali in potem bo predsednik gospod Artui vodil sestanek koordinatorjev, ki se začenja takoj zdaj. Hvala lepa.